Mes chers collègues, j'ouvre notre séance. Dragi kolegi, odpiram ta sestanek odbora za proračun. To je prva seja po poletnih počitnicah in veseli me, da vas vse skupaj ponovno vidim. Vaši obrazi so videti spočiti. verjetno ste zelo cenili vaš dopust, da vam je dal dovolj energije, da se lahko pripravite na zelo zanimiv sestanek odbora za proračun. Med dopustom sem imel sanje in sicer sem sanjal, da bomo našli sredstva za to, da bi lahko spostavili ravnovesje med med eh, izdatki in prejemki in da bi lahko poskrbeli za to, da v celotnem proračunskem letu nič ne bi ostalo neplačanega, tako da bi Evropa lahko predstavljala model, kar zadeva strogost pri izdatkih, kar zadeva uravnoteženje eh, plačil in obveznosti, da bi nastal konsens da bi delali čim bližje realnosti in da bi našli kompromis med utopijo in tem, kar je izvedljivo. Upam, da ste vsi prejeli ustrezne informacije, tako da lahko sprememo dnevni red današnjega sestanka, eh, ki se bo nadaljeval ob 15. uri. jezikovni režim je bil objavljen v newsletteru odbora za proračun. 17. Eh, 14. in 23. julija smo imeli sestanke in pomembno se mi zdi, eh, da zapisniki teh sej verodostojno odražajo naše razprave. Temu želim še dodati, eh, da je sestanek predsednikov sprejel odločitev in opravičujem se za to, da se je eh, odbor začel z nekaj zamude. Razprava je bila zelo skoščena in morali smo jo prekiniti. Nadaljevali bomo danes popovdan, kaj ti gre za delo odbora. Glede na javne predstavitve, eh, imenovanega komisarja, komisarke za proračun, smo sprejeli tri pisna vprašanja. Ta vprašanja bodo posredovana kandidatu, kandidatki. Ta tri vprašanja odražajo želje predstavnikov različnih poslanskih skupin. Ta vprašanja so vam bila posredovana, so sestavni del vašega gradiva. Prvo vprašanje zadeva eh, zelo zaskrbljujočo situacijo, eh, kar zadeva proračun. Drugo vprašanje je vprašanje kandidatu. kako interpretira eh, revizijo večletnega finančnega okvira. Volitve so sedaj za nami. Ta sklep je bil sprejet še pred volitvami, namreč revizija. In sedaj gre za to, da vprašamo kandidata, eh, kako želi vse to napolniti za konkretnimi vsebinami. Tretje eh, vprašanje je eh, reforma sistema lastnih sredstev. To je vprašanje, ki se zastavlja. Lastna sredstva, ki se krčijo iz leta v leto in sicer v taki meri, eh, kot se podpisujejo eh, prostotrgovinski sporazumi za tretjimi državami izven EU. Eh, to je bila odločitev, ki je bila sprejeta. V zvezi s temi tremi vprašanji je bil dosežen v skupini konsens. Sedaj pa proračun 2015. In sicer bi to lahko se razdelili na dva dela. Eh, lahko eh, najprej o eh, celoti, potem pa o posameznih delih. In sicer posamični del številka 3. Preden dam besedo članom, želim za uvod dati besedo poročevalki gospe Gargija Zabal, da nam lahko poda svoj uvod v zvezi z številko 3 in v zvezi z rezultati drugega predhodnega preverjanja in v zvezi za pilotnimi projekti in potrebnimi ukrepi. E, gospa poročevalka, prosim, če nam podate svojo oceno stanja. E, hvala, gospod predsedojoči. Sedaj smo se vrnili po enomesečnem dopustu in se bomo kar takoj lotili dela in vstopili v glavni del proračuna. Skratka, pročili bomo predlog eh, sveta, pripravili bomo predloge sprememb v odborih, v političnih skupinah, zato da se bomo lahko dejansko začeli pogajati s svetom. Iz tega razloga smo pripravili ta delovni dokument,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 Eh, delovni dokument je razdeljen v dva velika dela eh, in sicer gre najprej za prvi objektivni del, kjer imamo kvantitativno razlago tega, kar je delal svet in eh, v drugem delu pa imamo bolj politično oziroma mojo osebno oceno kot poročevalke v zvezi z predlogi, ki jih želim podati vizavi komisiji. To je vse zapisano v telegramskem stilu, vse imate v pisni obliki pred seboj. V tem dokumentu še enkrat enkrat ponavljam stališče, ki ga zastopamo v eh, tem parlamentu, eh, za kar so se poslanske skupine med seboj dogovorile. Julija eh, je bilo to prikazano na trilogu za dvema glavnima sporočiloma in sicer najprej glede obveznosti. Potrebno je okrepiti investicije na tistih področjih, kjer tako parlament kot komisija, tudi svet izhajajo iz tega, da gre za strateške sektorje, zato da bi lahko čim prej našli izhod iz krize. In eh, marže, ki jih imamo na voljo v Eh, predlogov proračuna moramo polno izkoristiti, izčrpati za to, da lahko izvajamo eh, programe na eh, strateških področjih. Toliko obveznostih, potem pa še glede priplačilih. Potrebno je zmanjšati dolgove, ki so se nabrali v preteklih letih in prav tako je potrebno osnutek plačil za leto 2015. To sta dve glavni sporočili, za kateri smo se v parlamentu že dogovorili in to bomo posredovali svetu. Eh, seveda pa bo šlo za to, eh, kako se bomo eh, srečali za svetom in sicer imamo mnenje, da je svet vedno znova ponavljal, da je pomembno spodbujati rast in za poslovanje. Ampak, ko pride do ure resnice in ko si pogledamo številke, vidimo, da na tistih področjih, kjer je potrebno povečati številke, da eh, je pravzaprav prišlo do znižanj. Eh, in sicer je eh, govora o 522 milijonih manj pri obveznostih, to pomeni, investicije se ne bodo krepile, ampak se bodo manjšale. In kar zadeva stran plačil, ehm, toliko in toliko milijonov manj, tega ne vidimo v eh, okviru števil, ampak še enkrat vse eh, stvari zaostrujemo. Eh, in s tem bomo samo še povečali učinek snežne kepe, ki je tako ali tako že prisoten. Po drugi strani pa lahko vidimo tudi majhen napredek, če si preberemo izjavi glede plačil. In sicer obstaja skupina držav, 13 držav, ki eh, pravijo v smislu, eh, govorijo o tem v smislu konsenza eh, v svetu, da se strinjajo s tem, kar je sprejel svet, vendar pa pravijo tudi, da je situacija na področju plačil problematična in da ni dovolj denarja, Eh, da bi lahko zagotovili bodoča plačila. Po drugi strani pa imamo tudi še neko eh, drugo skupino devetih nadaljnih držav, eh, ki pravijo vseeno, kaj se bo zgodilo, mi ne bomo porabili več denarja in pomembno je, da ostanemo pod mejo, ki je določena za izdatke. To pomeni, da zahtev v plačilih niso bile upoštevane upoštevane eh, in da se želi umetno ostajati pod eh, tem plafonom, eh, kajti plačila bodo še naprej prihajala, ne bodo pa plačana. Kar zadeva splošno oceno, smo se lotili tudi obravnavanja predlogov sveta za različne kategorije. Tu se ne želim spuščati v potrobnosti. Vendar pa mislim, da bi morali govoriti tudi o znižanjih v kategoriji 1. To je ena tistih eh, kategorij, ki večina pripisuje velik pomen. Tu je potrebno okrepiti investicije v programih, ki so tukaj vključeni. In večina znižanj, ki jih predlaga svet, eh, velja prav za to kategorijo. In tu Eh, gre za eh, protislovje za besedami sveta, to je protislovje eh, za predlogi parlamenta, to je pa tudi protislovje za dogovorom, ki sta ga svet in parlament že sklenila v zvezi s finančnim okvirom. Kajti tam smo se že dogovorili, da se bodo investicije morale povišati z 2014 na 2015. In znova je prišlo do zmanjšanja enih in istih programih. To v principu pomeni, da se sporazum sporazum sploh ni spoštoval. Sporazum, ki smo ga našli v okviru finančnega okvira. Eh, in to eh, je bila, eh, bilo, bila tudi ena od tistih redkih koncesij, ki jih je Evropski parlament dobil. Mnogi parlamentarci so to citirali zlasti zato, ker je bila podana obljuba, da bo do opravljena plačila iz preteklega leta in eh, vidimo pa, da se svet sploh ni držal tega dogovora. Eh, to se mi zdi zelo zaskrbljujoče, eh, ne zaradi same kakovosti, ampak tudi zaradi občutljivosti teh znižanj, ki zadevajo posamezne programe. V kategoriji 3 so programi, ki so bistvenega pomena, naprimer državljanske pravice, Evropa državljanov, zdravje, Eh, to je tisto, kar zadeva ta znesek. Potem je to mala kategorija, ki pa vključuje izredno občutljive programe in eh, temu moramo pripisati poseben eh, pomen. Teh sniža ne moremo sprejeti prvič zaradi tega, ker ne dajo nikakršnega prispevka glede prihranka. To so malenkostni zneski, po drugi strani pa lahko ogrozijo programe, ki so nam tukaj v parlamentu tako zelo pri srcu. In kategorija 4 E, to so znižanja, e, ki sploh e, niso razumljiva in včasih si mislim, da svet sploh ne ve, v kakšnem svetu živimo, kakšne krize obstajajo v naši soseščini, da je potrebno financirati to kategorijo, da je zelo pomembno, da je Evropska unija pozvana, da sodeluje pri rešitvah teh kriz, naprimer program za razvojno sodelovanje, eh, program za mir in stabilnost. Tega kratko malo ni mogoče razumeti. Skratka, tu se ne želim eh, spuščati v podrobnosti glede teh eh, znižanj. Te informacije ste že dobili, morda samo še par besed v zvezi z agencijami. Stališče komisije in potem tudi sveta glede agencij je nekaj, kar si moramo še enkrat posebej pogledati. In sicer smo rekli, mi sprejemamo prvotno znižanje petih odstotkov, tako kot je to predlagala komisija, vendar pa dodatnih znižanj ne bomo več sprejeli in parlament eh, bi moral ustrajati pri tem predlogu. E, preden prejdem na pilotne projekte, še nekaj splošnih pripomb glede plačil v delovnem dokumentu. E, smo posredovali informacije za različne kategorije. E, zlasti smo pozorili na tista področja, kjer naj bi prišlo do največjih znižanj. Vendar pa bi se želeli izogniti razpravi o tem, Eh, ali eh, je prišlo do znižanj bolj ali manj v tej ali oni kategoriji, kajti to je interna debata sveta. Mi kot parlament bi se morali osredotočiti na celoten obseg plačil in celoten obseg znižanja. Eh, in konec koncev je pač na svetu, da najde možnost oziroma da najde dogovor in da se večina držav pridruži eh, tej usmeritvi in tako dalje in tako dalje. Eh, mi kot parlament moramo zagotoviti, eh, da bo celoten obseg plačil zadostoval. Komisija ima potem nalogo, da sredstva razdeli in da se plačila dejansko tudi izvršijo. Pomembno je, da Eh, je znesek za plačila za 2015 tak, kot mora biti eh, in eh, sedaj ne moramo začeti govoriti o proračunu 2015, dokler nismo rešili še neopravljanih plačil iz preteklosti. Dokler ne vemo, koliko je dolgov, potem tudi ne moremo določiti natančnih zneskov za 2015. To je zelo enostaven račun, ki ga lahko opravimo de una vez por todas y apruebe el presupuesto. Zato smo vedno znova ustrajali na tem, eh, da bo eh, svet eh, skupaj opravil popravke proračuna in ko bo to urejeno, potem bi in bi uredili še delež neizvršenih plačil, bi lahko govorili o plačilih za 2013. In v tem smislu uh, upam, da bo uh, medinstitucionalni sestanek z uh, svetom in komisijo prinesel več informacij o aktualnih uh, dejstvih glede neopravljenih plačil, v kakšnem položaju se nahajamo, kakšni so naši viri in potem izhajajo čistega tega Eh, lahko šele izdelamo načrt plačil za bodoča leta, za vsemi programi in za računi, ki so še odprti. Eh, še kratka beseda o pilotnih projektih in pripravljalnih ukrepih 29. Augusta smo prejeli drugo oceno komisije glede 82 predlogov. Um, komisija je izhajala iz o 81 s tem, da se dva predloga združita. Komisija je mnenja, da so novi predlogi absolutno izvedljivi, 20 bi jih lahko deloma implementirali, 38 predlogov je že pokritih, eh, bodi si za že obstoječimi programi, za programi, ki so že na voljo, 10 eh, predlogov izpolnjuje kriterije za, eh, ne izpolnjuje kriterijev za pilotni projekt in eh, štiri predloge je treba še proučiti. Eh, na tem mestu želim tudi povedati, da sem se vedno zauzemala za to in to bom storila tudi v prihodnje, da bo evalvacija komisije temeljnega pomena in to pomaga tudi razumeti, kako eh, težavni so ti pilotni projekti in pripravljanje ukrepi, ampak to so pravzaprav samo izhodišča. Če smo mi v eh, skupini mnenja, da obstaja nek eh, pripravljalni projekt, nek pilotni projekt, nek pripravljalni ukrep, ki ga je nujno potrebno izvesti, in ki ga komisija ni sprejela, potem je treba to poštevati v skupnem predlogu. Še enkrat želim povdariti, da imamo 69 predlogov med krogom 1 in krogom 3 in seveda moramo upoštevati marže, ki jih imamo za posamezne kategorije. Eh, pilot ni projekti ne smejo preseči 49 milijonov in eh, pripravljalni ukrepi 50 eh, milijonov in eh, v celoti to ne sme preseči 100 milijonov. Skratka, tu veljajo različne omejitve za svežen pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov. Ti konec koncev imamo 208 milijonov za vse predloge in do konca meseca bom eh, poskušala pripraviti predlog, poskušala bom navesti eh, oziroma vključiti prioritete eh, skupin in poskušati omejitve in želim pa pokriti tudi interese vseh. Hvala, gospa generalna poročevalka. za ta zelo informativni uvod, ki ponovno dokazuje, da bo vse skupaj zelo težko. In s tem odpiram tudi že prvo razpravo. Gospod Fernandez. Eh, hvala, gospod predsedojoči. Dovolite tudi meni, da pozdravim vse kolege, prepričan sem, da smo dorasli izzivom te debate, kot kaže tudi že delo, ki ga je opravila naša kolegica in na tem mestu želim še enkrat podariti, eh, kako odlično je opravila to delo. Problem ne zadeva konsensa v parlamentu, eh, problem je še naprej v svetu. Govorimo o proračunu 2015, smo leta 2014 eh, in proračun 2015 pravzaprav zelo malo odraža eh, tega, kar je v proračunskem okviru 2014-2020. Eh, Skratka, zelo malo je prioritet, ki se tukaj odražajo in zato moramo hitro preiti na razpravo, naprimer to zadeva uresničevanje strategije Evropa 2020 in svet sam je potrdil to strategijo. E, mnogo stvari je bilo definiranih vendar pa potem ni bilo na voljo ustreznih sredstev za uresničevanje teh ciljev. Zato se mi zdi pomembno, da vsi državljani razumejo, da tu obstaja problem, namreč problem za verodostojnostjo. Eh, svet eh, da neko obveznost, eh, potem pa ne stoji za tem. Plačila to so pravzaprav izdatki, ki so bili že opravljeni. Mi govorimo o študentih v okviru programa Erasmus, govorimo o univerzah, o raziskavah, o malih in srednjih podjetjih. E, tukaj govorimo o investicijah e, za ekonomsko in socialno kohezijo. In ni dopustno, da e, se ne plača tega, kar je bilo sklenjeno. To je zelo jasen jezik, ki ga razumemo vsi v okviru evropskih inštitucij obstaja nekaj držav članic, ki zelo poštevajo rigoroznost proračuna, e, svet sam pa se tega ne drži in zaradi tega se porajajo dvomi v verodostojnost, v zakonitost, prihaja do pravega deficita na tem področju kajti če plačila niso izvršena, eh, potem se obstoječi primankljaj samo še povečuje. Svet predlaga eh, znižanja, ta znižanja se mi zdijo nedopustna, eh, če se to dogaja na tistih področjih, ki so bistvenega pomena za rast in za poslovanje. Govora je bilo tukaj že o kategoriji. Ena znižanja na področju raziskav je nekaj, česar enostavno ne moremo razumeti in upam, da bo možno znova najti nekaj zdrave človeške pameti v okviru pogovorov v svetu. Nekaj eh, držav članic je pravzaprav že povedalo, da niso pripravljene eh, za dodatna plačila. Ko govorimo o proračunu 2015 eh, in o povečanju, je potrebno razumeti, da je proračun za leto 2015 dejansko zmanjšanje v primerjavi z faktičnim proračunom 2014. Eh, če upoštevamo proračun za leto 2014, eh, to še enkrat dokazuje, da je Eh, da svet ni bil dovolj rigorozen, eh, kajti sicer eh, popravki proračuna sploh ne bi bili potrebni. In iz tega izhaja, da predvideni proračun za leto 2015 oziroma 2014 plus popravki, da to pravzaprav pomeni zmanjšanje v primerjavi s proračunom 2014. Pomembno je tudi razmišljati o situaciji v kategoriji 4 in o drugih kategorijah, naprimer mednarodna pomoč, humanitarna pomoč. Eh, vidimo eh, tudi, kako se razplamteva položaj v Ukrajini. Vse to je treba upoštevati v proračunu 2015 v okviru določenih kategorij. Naprimer v okviru kategorije 2, kjer imamo tudi področje kulture. Eh, zagotavljamo polno podporo naši poročevalki. Zagotoviti moramo da se preuzete obveznosti eh, odražajo v strategiji 2020, v večletnem finančnem okviru, v strategiji eh, rasti in zobražanja. Hvala, gospod. Ďakujem, pán predseda.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 predstavljajo naši dolgovi. V zadnjih petih letih so podjetja zašla v velike težave in sicer zato, ker so plačila prišla prepozno. Drugič, zato, ker jim banke niso posredovali kreditov. V zadnjem času smo v parlamentu sprejeli resolu, direktivo, ki pravi, da morajo podjetja svoje plačilne obveznosti poravnati v 30 dneh. Po drugi strani pa se niti sami teh pravil ne držimo. Sami plačilne izvajamo dovolj hitro. Leta 2015 se to ne bo spremenilo. Sam imam svoje izkušnje, sem bil župan mesta in uh, Več mesecev smo morali čakati na sredstva Evropske unije. To je imelo res eh, velike posledice in eh, dobro bi bilo, da bi izvedli študijo na to temo, študijo, ki bi preučila posledice prepoznega izvajanja plačil. In še nekaj. Komisija je pod pritiskom, če nima dovolj sredstev za plačila. Prav tako se lahko zgodi, da bo komisija strožja pri svojem delu. To bi potem lahko spet vodilo v dodatne težave. To omenjam zato, ker menim, da je edina rešitev naslednja. Čim prej moramo uvesti sistem lastnih sredstev. Če nam to ne bo uspelo, potem se bomo vedno znova soočali z enakim problemom. Všeč mi je, da smo pripravili ta tri vprašanja za komisijo, s tem se strinjam in jih podpiram. Hvala. Merci. Pravljite, madame. Hvala, gospa Steller. Thank you, uh, Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi poročevalcu. V imenu odbora za notranji trg sem danes tukaj, poročevalka sem za proračun v tem odboru. Vse skupaj je v zvezi z pilotnimi projekti. Hvala lepa odboru, da ste mi razložili, kako poteka proces pilotnih projektov. Posamezne države predlagajo pilotne projekte in sedaj vem, kako bo vse skupaj potekalo. Prosili so me, da opozorim na pilotni projekt ki ga predlaga odbor za notranji trg, namreč, da bi MSP-je usposabljali v digitalnem obdobju. V odboru smo zato dobili veliko podpore in tudi komisija nas pri tem podpira. Zelo pomembno je, da delamo pregledno. In uh, mislim, da je pristop tega odbora pri preučevanju teh projektov zelo dober. Moje vprašanje je naslednje. Kako bomo poskrbeli, da se bodo sprejemale ustrezne odločitve in da bodo odbori ustrezno obveščeni? Zanima me, ali obstaja kakšna časovnica za odobritve projektov. Hvala lepa za to priložnost in moj odbor vam bo prav gotovo hvaležen, da o tem danes govorim. Hvala. Merci, madame. La parole est à monsieur. Hvala. Vodkolmer. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ah, hvala, predsedojoči. Eh, tudi eh, naša poslanska skupina EKR eh, se poročevalki zahvaljuje za izčrpen opis. Mislim, da je bilo že večkrat povedano, da imamo dejansko praviti za dvima različnima vidikoma Eh, kar zadeva proračun 2015. In sicer gre za veliko linijo, skratka za volumen tega proračuna, druga stvar pa zadeva vsebine. In če si pogledamo volumen, eh, potem si moramo še enkrat predočiti dejstvo, eh, da ti izračuni kažejo, da volumen narašča za nekaj več kot en odstotek. E, to pa samo, če to primerjamo za proračunom 2014 e, e, in še popravkom proračuna, ki ga je treba sprejeti. Če vzamemo osnovni proračun in to primerjam za 2015, potem plačilni proračun naraste za skoraj 5 odstotkov. In kaj to pomeni? To po našem mnenju pomeni, da v novem osnutku Eh, najbrže ne bo nobenih rezerv več. Eh, to pomeni, da imamo osnutek, eh, ki je tako izpolnjen do roba, kot mi pravimo. In tu je treba natančno poštevati naš problem, ki smo ga že pogosto krat obravnavali z RAL-om. Ta RAL se ni samo povečal, ampak se je obseg zelo močno povečal. Leta 2000 je vsota vseh ralov znašala 66 milijard, 2007 že 139 milijard in ob koncu 2013 222 milijard evrov evrov. V letih 2010 do 2013 eh, je šlo za povečanje v višini 70 milijard. In pred tem kratko malo ne moremo zapirati oči to pomeni, ta razvoj se mora odražati tudi v proračunu. Kaj to pomeni? E, matematično gledano imamo samo dve rešitvi. Bodi si, da povečamo e, plačilni proračun ali pa, da v bodoče zmanjšamo e, možne obveznosti. In tej resnici ne moremo ubežati, kajti vse drugo ne bo pripeljalo do rešitev. In zato smo mnenja, da moramo eh, proračuna novo vrednotiti pri velikih linijah in odločiti se moramo za eno linijo. Prav gotovo je mogoče zastopati obe liniji. Naša skupina eh, zastopa linijo, eh, da ne želimo le bolj vitke Evrope, ampak da se mora to odražati tudi v proračuno. Mi smo proti povečanju proračuna za plačila. To pa pomeni, da bi morali Eh, dosledno znižati obveznosti, zato da bi lahko v naslednjih letih proračun uravnotežili. Eh, po našem mnenju je to zelo pomembno, eh, da dosežemo proračunsko disciplino. Seveda pa obstajajo tudi vsebinske točke, ki jih je potrebno obravnavati. Nekaj tega je bilo že omenjenega. Naprimer, vprašanje decentriranih agencij, nasploh vprašanje agencij. Eh, ali so potrebne v vseh primerjih, kajti treba se postaviti tudi vprašanje, da če imamo agencije, ki imajo sedež tukaj v Bruslju, zakaj jih pravzaprav sploh potrebujemo, ali ustvarjajo kakršnokoli dodano vrednost, eh, ali lahko um, pričakujemo um, povečanje učinkovitosti, eh, če naprimer eh, te ali one agencije ne bomo imeli in prenesli naloge na komisijo. Prav tako smo mnenja, da je treba varčevati pri zaposlenih in sicer ne Eh, v smislu zniževanja plačil za obstoječe osebje, ampak v smislu eh, zmanjševanja eh, delovnih mest za to osebje. To, kar seveda potrebujemo, je tudi večja transparentnost za proračun. Moram reči, da sem vedno nekoliko prestenečen. Kot novo izvoljeni poslanec sem poskusal v teh mesecih, kar sem tu, dobiti pregled nad dogajanjem, ki bi mi pokazal, um, ehm, ehm, naprimer v zvezi z 222 milijardami e, obveznosti e, glede ralov, v katerih letih bo to zapadlo. E, to je po mojem zelo bistvena osnova za načrtovanje, te osnove pa nimam. Skratka, potrebujemo več transparentnosti, kajti samo za večjo transparentnostjo bomo stvari lahko tudi bolje usmerjali in zato nujno prosimo, eh, da se pridobijo to, eh, ti podatki in da jih eh, prejmemo. No, kar zadeva izdatke, je po našem mnenju treba vedno preveriti, če je izpolnjena eh, no, načelo subsidijarnosti, kajti v volilnih kampanjah je to eh, zelo pomembna zadeva in treba je videti, ali je to tudi spoštovano. Kajti mislimo, da so tu eh, tudi eh, programi, ki, z, ki bi jih lahko nacionalne države izvajale, če bi morale to same financirati. Skratka, pogledati je treba, ali imamo tu pravilna izhodišča. Naprimer, Eh, šlo je za eh, nek konsens, da je potrebno okrepiti investicije v proračun, ampak vprašanje je, kaj so investicije. Kaj ti vemo, da obstaja nek abstraktni pojem, ki pa nič ne pove o tem, ali je neka investicija resnično smiselna. Eh, in tudi v Nemčiji imamo primere, naprimer, če pomislim na letališče v Berlinu, se sprašujem, ali bo tam sploh vzletelo kakršno koli letalo. Skratka, delati moramo na tem, eh, da se preproči tudi pojem investicij in ali dejansko tu dosežemo dodano vrednost za državljane. Hvala. Merci, Hvala, gospod Torvalds. Hvala lepa, gospod predsednik. Na začetku želim pohvaliti poročevalko. Njena linija je odlično, mislim, da bi to lahko sprejela večina v odboru in v parlamentu. Svet je spet bolj krčil plačila kot obveznosti. Svoje odgovornosti moramo vzeti resno in eh, nekaj minut bom eh, namenil temu, da se spuščam v politična vprašanja. Politiki običajno obljubljamo, več, kot eh, dejansko lahko izpolnimo in potem zato krivimo druge. Zaradi tega je potem obveznosti več. Mislim, da bi morali biti previdni. Po drugi strani pa imamo svet. Oni se zanimajo za nacionalne projekte, zaradi česar so včasih slepi in sluhi za skupne evropske namene. In kaj počno? Krčijo plačila, včasih ne znajo niti osnov matematike in zato se pojavljajo ne ustrezna neravnovesja. Evropski parlament mora ohraniti proračunske postavke, ki so strateškega pomena. Po drugi strani pa ne smemo obljubljati na dolgo in široko obveznosti, ki jih potem ne moremo izpolniti. Evropski parlament mora prevzeti odgovornost za proračun Evropske unije. Zahtevati moramo proračun, ki ne bo imel neporavnanih računov, kajti Evropska unija to zahteva od držav članic, kakor je povedal gospod Fernandez. Kaj to pomeni? To pomeni, da moramo biti pripravljeni odpovedati se nekaterim priljubljenim projektom, svet pa mora po drugi strani opustiti svojo navado, da je tako trmast. Kar zadeva razdelek 1a, Ta razdelek je za nas zelo pomemben in to spada v naše prednostne naloge. Razdelek 1a. Tam obstaja možnost za rast, naprimer pobuda za zaposlovanje mladih skupaj z raziskavami in razvojem, MSP in inovacijami. Zaradi pobude za zaposlovanje mladih bomo sicer prispevali k rasti, ampak to ne bo dovolj. MSP-ji morajo biti bolj inovativni, ustvarjati morajo nove delovne mesta in nove priložnosti. Ne bom vas dolgočasil z logistiko verige dodane vrednosti, ampak mislim, da je to ključni del ustrezne industrijske politike. V razdelku 4 se je naprimer izkazalo, da se v Zahodnji Afriki pojavila e-, ebola in probleme tudi v Ukrajini. Vladimir Vladimirovič Putin se sedaj sooča s težavami in tudi to bomo morali upoštevati. Vendar strukturne težave v Ukrajini so zelo poglobljene in eh, od nas zahtevajo več modrosti, kot smo je običajno pokazali. Ne zahtevajo samo modrosti, ampak seveda tudi denar. Svet upošteva samo DAB 1, komisija pa upošteva še vse druge DABE v proračunu za leto 2014. Zato upam, da bo svet potrdil vse DABE in da ne bo takšne drame kot pri končnem aktu iz Toske. Tokrat mislim, da je drame dovolj. Hvala. Merci. Merci. Monsieur Tang. Gospod Tang. Ja, uh, uh, uh, voorzitter zahvaljujem se poročevalki za jasen dokument v katerem je jasno navedeno kakšne so težave prav tako so navedena neskladja v stališčih sveta. Mislim, da je to dobro upoštevati tudi z vidika pogajanj, ki tečejo. Mislim, da je ton v delovnem dokumentu ustrezen. Sam sem sicer nov poslanec in tudi mene presenečajo neskladna stališča, ki jih svet sprejema. Zato sem se tudi javil k besedi. Zanima me, ali se bo to, kar se dogaja sedaj, ponavljalo tudi naslednja leta. Če so obeti takšni, moramo to blokado prebiti, da vidimo, kaj se bo zgodilo. In še nekaj. Pogajanja morajo biti usmerjena v preboj te blokade. Pri sodelovanju s svetom mislim, da bi morali poskrbeti, da bodo oni vedeli, kakšne so proračunske posledice tega in razdelki niso vedno popolnoma jasni. Naložbe seveda potrebujemo. Naložbe potrebujemo zato, da se borimo na področju sociale, vendar eh, zaposlovanje je mogoče najti tudi na področju raziskav. Raziskave so nujno potrebne, poskrbeti moramo, da računov ne bodo plačevali naši otroci. Ampak eh, pri naložbah gre za nacionalne projekte. Evropski projekti pa ne dobijo toliko denarja. Lepo bi bilo, če bi financirali tudi evropske projekte čezmejne narave, kajti to je pomembno tudi za nas kot parlament. Madame Nirjada. Gospa Nirjada. Um, ehm, I'd also like to comment. Hvala lepa. Tudi sama želim pohvaliti poročevalko in njen pristop pri pilotnih projektih. Mislim, da se vsi strinjamo. Obveznosti in odobritve je treba plačati. Ena B in drugi absurdi so nespremljivi. Obveznosti so bile sprejete, obveznosti za naložbe. Mislim, da se ne smemo spuščati v dodatne varčevalne ukrepe, kajti gospodarstvo potrebuje naložbe za to, da se spravi nazaj k življenju. Zato smo bili tudi izvoljeni, kajti mi smo rekli, da se bomo borili proti vrčevalnim ukrepom, zato da bo gospodarstvo lahko okrep, okrevalo. Sloh tisti, ki smo na obrobju Evrope. In še nekaj v zvezi z zmanjšanjem in krčenjem osebja tukaj. Sama sem naravna govornica irščine in desetletje irščina že uradni jezik, še vedno pa mi ni na voljo tolmačenje v moj jezik. Zato lepo prosim, da bi za to poskrbeli. To bo pomenilo več ljudi v Evropskem parlamentu, ampak eh, vseeno mislim, da je tako prav. Hvala. Merci, hvala lepa. Gospod Vugan. Uh, uh, um, Gospod Von. Hvala lepa. Ta odbor veliko govori o obveznostih in to je zelo pomembno, ampak za svet je zelo pomembno vprašanje, vprašanje plačil. V zadnjih letih je postalo jasno, da svet ne želi izvajati plačila za svoje obveznosti. Naprimer, rekli so, da je povečanje proračuna 3,3 odstotka. In oni menijo, da je potem treba vplačati 3,3 odstotka več. Mi seveda uporabljamo drugačno osnovo, drugačne številke zaradi osnutka spremenjenih proračunov in tako naprej. Vemo, kakšne so težave s plačili in konec lanskega leta je komisija rekla, da zaostanki znašajo 23 milijard evrov. V preteklosti svet pač ni prisluhnil odboru, ko smo izpostavljali te težave. Ne poslušajo niti komisiji, ko komisija opozarja na neplačane obveznosti. Mislim, da potrebujemo nekaj dokazov, nekaj primerov, projektov, podjetij, univerz, lokalnih oblasti, organizacij iz prostovoljnega sektora in tako naprej, ki trpijo zaradi zamud pri plačilih. Komisija mora podati takšne dokaze. Če potem svet in države članice ne prisluhnejo našemu odboru, ko pravimo, da obstajajo težave zaradi pomakanja plačil, bodo morda poslušali, ko bodo te druge organizacije in podjetja pritisnili na nje. To torej potrebujemo. Komisija mora predstaviti prave dokaze o dejstvih in posledicah zamud pri plačilih. Hvala. Merci, monsieur de Crescu. domnule președinte. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala poročevalki za konkretno predstavitev proračuna. Osnutek proračuna nima jasne strategije, nima strateških ciljev za vsak razdelek in to pomeni, da ni zavez za posamezne proračunske postavke. Omenjene so agencije, ampak eh, ni znano, kaj se je zgodilo s finančnimi sredstvi, ki jih porabijo te agencije. So bila sredstva učinkovito porabljena, so bila zadostna in tako naprej. Glasujemo o proračunu za 2015, komisarja za to pa nimamo. Mislim, da bi to morali imeti, kajti ta komisija zaenkrat še nima ustrezne politične moči veliko je predlogov sprememb, ki jih uvaja svet in to nima nobene veze z realnostjo. To so rezi kar z lepega, brez upoštevanja posledic. Če govorimo o pilotnih projektih, želim tudi v zvezi s tem nekaj povedati. Imam eh, kvalifikacijo A za projekt, ki zagotavlja zdravstveno varstvo ljudi ljudem na podeželju. En drug projekt ima kvalifikacijo B in tako naprej. In pri nekaterih podobnih eh, projektih so kvalifikacije bile drugačne. Meni je to zelo zanimivo, kako te ocene potekajo. Zelo lepo bi bilo, če bi imeli niz jasnih meril za pilotne projekte, zato da bomo na začetku sprejeli tiste projekte, ki imajo oceno A, na to pa bomo preučili druge projekte, ki jih podprejo, naprimer, poslanci v Evropskem parlamentu. Na to pa bi lahko preučili tudi druge projekte. Projekti iz odbora za proračun bi morali imeti prednost. Hvala. Hvala, gospa Mon Monika Holmar. Ja, Eh, hvala, predsedojoča, drage kolegice, dragi kolegi. Najprej nekaj pripomp v zvezi z proračunom komisije. Eh, in sicer gre za enak postopek, eh, kot ga opravljamo že 4-5 let. Problem, da imamo več obveznosti kot plačil, se pravzaprav vleče že leta kot problem, ki ga pometamo pod preprogo. In tega se dosledno ne spreminja in enak konstrukt imamo tudi pri večletnem finančnem okviru, da imamo več obveznosti kot plačil. Eh, če bo ta konstrukt eh, dolgoročno eh, uspešen, o tem dvomim, kajti pravzaprav vsebuje smiselno navedbe, da izhajamo iz tega, da bistveni delež projektov ne bo funkcioniral. Če lahko tak proračun dolgoročno načrtujemo, o tem močno dvomim. Skratka, gre eh, za zelo nenavaden način oblikovanja proračuna, eh, kaj ti običajno načrtujem nekaj, za kar želim, da deluje in eh, za kar želim imeti na voljo tudi ustrezna sredstva. Drugič, red velikosti računov, ki preostajajo, se povečuje, smo že pri 24 milijardah obseg iz preteklih proračunov, Eh, se povečuje eh, iz leta v leto. In to je fenomen, s katerim se moramo ukvarjati in kjer moramo pravčiti tudi pravne podlage eh, ali pravne podlage, ki jih imamo, sploh omogočajo tako delovanje v okviru sveta. Kajti ne gre, da se Eh, računi izstavljajo in se potem skladno s pogodbami ne plačajo. In mi eh, še vedno nimamo pravice eh, oblikovati dolgov, se pravi, da tudi ne smemo zavlačevati za plačili računov. In kolega ima popolnoma prav, ko pravi, da smo zadolžili občine, da v, plačujejo v 30 dnevih eh, in da eh, samo pod posebnimi pogoji plačilo traja lahko dalj časa. Eh, in zato bi bilo dobro vprašati se, zakaj naprimer ta pravila ne veljajo za vse, če veljajo za podjetja in za občine. Zdi se mi zelo problematično, kako je ta proračun oblikovan v Eh, celoti. Eh, kajti v naslednjih letih bomo zato imeli vedno več problemov. Eh, zato mi dovolite pripombo in poleg tega me pa tudi moti, da je denarja vedno manj za raziskave. Če se že zauzemamo za prihodnost, potem ne bi smeli jemati področju raziskav, eh, kajti brez raziskav eh, ni dovolj prihodnosti na področju gospodarstva in tudi na drugih področjih in s tem ni eh, večje konkurenčnosti in tudi ni možnosti da se uveljavimo napram drugim delom sveta. Skratka, to pomeni zmanjšanje konkurenčnosti, zmanjšanje delovnih mest v Evropi, to pomeni eh, ekonomske težave. Eh, Dovolite mi še nekaj eh, pripomp v zvezi z proračunom Evropskega parlamenta, eh, čeprav eh, je to še manjšega mm, pomena v primerjavi z velikim proračunom, vendar moramo tudi tega sprejeti. Pri proračunu EP bomo v naslednjih. Gospa Holmajer, predsedujoči, prekinja govornico. Um, torej samo še pripomba v zvezi za pilotnimi projekti. Eh, pri pilotnih projektih, no, tu moramo odkrito eh, povedati, eh, da eh, bi želela govoriti samo o kategoriji A, um, kategorizacija se mi včasih zdi tudi dvomljiva. Namreč gre za to, za vprašanje, ali želi komisija pomagati eh, poslancem pri zdravi projekta, potem je to označeno za A. Če pa ni pripravljena pomagati, eh, potem tak projekt redno dobijo znako D ali C. Eh, sama se zauzemam za večjo samozavest eh, poslancev, da se dogovorimo med seboj, kje želimo postaviti prioritete in da potem razmislimo o tem, kako delati za predlogi komisije. Kaj te nekoliko me moti, eh, da je nekaj kolegov tudi iz drugih odborov, ki so imeli čudovite ideje v zvezi z pilotnimi projekti, ki so bili zelo dobro utemeljeni, vendar pa je bilo to potem zavrženo, ker komisija tega ni pripravila kot predlog. Mislim, da to po ponavljam še petič, eh, ampak eh, vse je pač eh, odvisno od predlogov komisije in zato bi si želela nekoliko več samozavesti, kar zadeva vsebinsko pripravo teh pilotnih projektov. Oui, monsieur le Président. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam želim čestitati poročevalki za za izjemno upravljeno delo, opozarja na več pomembnih elementov, vendar v parlamentu se ne moramo pretvarjati, da se maja letos ni zgodilo nič. Imeli smo volitve, dobili bomo novo komisijo in potrebujemo novo usmeritev za Evropo. Evropo moramo usmeriti tako, da bomo prekinili z vrčevalnimi ukrepi in da se bomo izvlekli iz krize. Neprestano moramo biti v stikih z državljani, vprašali so nas, kakšno je naše mnenje o Evropi in prosili so, da delamo v korist državljanov. Zato smo bili izvoljeni, izvoljeni smo bili na univerzalnih volitvah, to pomeni, da so vsi voljeni upravičenci oddali svoj glas zastopam svojo regijo in uh, zelo pomembno je, da povdarimo pomen strukturnih skladov. In uh, strukturni skladi imajo zelo močan učinek vzvoda. Če se neka regija zaveže k temu, da bo financirala določene projekte in če potem teh projektov ne plačajo, zato ker iz eh, Brusla niso dobile denarja, potem se pojavi zelo velik problem. Včasih smo mi v moji regiji izplačali finančna sredstva vnaprej, vendar francoske regije niso bankirje Evrope in to niti ne moremo postati, tako ne gre. Zato potrebujemo ustrezen proračun. Bankiri so seveda zelo zadovoljni, da mi porabljamo svoj denar, ampak eh, to ni tisto, kar sem želel povedati. Mislim, da potrebujemo več skupnih projektov, zato da bomo kos silam, ki so usponu po Evropi, surovine naprimer, materiali tega ne bomo ustrezno zastavili, potem bomo vedno zaostajali za razvitimi državami in državami v usponu. Če bomo vsi poskušali nekaj doseči po svoje, ne bomo izšli iz krize. Krizo bomo rešili le, če bomo vsi vlekli v isto smer. Krizo je mogoče rešiti le z Evropsko unijo in z združevanjem moči. Evropski parlament pri tem igra zelo pomembno vlogo. Mi smo izvoljena institucija Evropske unije in jasno moramo govoriti o tem. To sporočam tudi poročevalki. Jasno in glasno moramo to povedati. Včasih se moramo spustiti tudi v boj. Svetu je treba povedati, kar je preveč, je preveč. Državljani od Evrope sedaj pričakujejo nekaj drugega. V vseh državah nas državljani spremljajo, pa tudi drugot po svetu, ljudje želijo vedeti, kaj se bo sedaj zgodilo. Govorim o miru, govorim o rešitvi Ukrajine, gre za človekoljubno pomoč. Zadnji čas je, da Evropska unija pokaže, da ima na voljo instrumente, s katerimi lahko ustrezno ukrepa. zapiranje ruskih meja za naše proizvajalce hrane nas je zelo prizadelo. To je resen problem. Naša hrana ni več dobrodošla v Rusiji, ampak eh, govoriti je treba tudi o tem, kako bi lahko zagotovili človekoljubno pomoč. Zakaj ne bi te hrane, ki je ne moremo posredovati v Rusijo, namenili človekoljubni pomoči? Hvala. Sedaj pa gospod Olbricht. Oui, merci, président. Uh, I would just to extra... Hvala lepa. Nekaj želim povedati na začetku. Danes imamo dvojno razpravo, kot običajno v zvezi z letnim proračunom. Najprej gre za tehnično razpravo. Sprejeli smo obveznosti, odprli smo skrinjico, predlagali smo, da se projekti začno izvajati, denarja pa ni to je sedaj tehnično vprašanje. Kaj bomo storili? Ni denarja, da bi projekte plačali. Gre za lokalne oblasti in tako naprej. Vsi vedo, da denarja ni. Politični vtis je, da je nekdo to načrtoval v upanju, da to ne bo delovalo. Načrtovali smo 100 enot in upamo, da to ne bo delovalo. Takšen vtis dajemo. Upamo torej, da dela ne bodo tekla v skladu s časovnicami, da bo prišlo do odpovedi in tako naprej. Opravičujem se, da sem tako odkrit, ampak načrtovanje zaenkrat izgleda tako. Upali smo, da ne bo delovalo, ampak žal je vse delovalo. Učinkovitost je mnogo višja in boljša kot običajno, zahtevkov imamo več in te zahtevke bi morali tudi plačati. Vsako leto se situacija ponavlja. Problem prelagamo v naslednje leto in potem upamo, da ga bo nekdo nekdaj rešil. No, politično vprašanje je pa drugačno. Ne gre za tehnični problem več, ampak gre za razpravo o Evropski uniji. Strinjam se s kolegi iz EKR. Z vidika euroskeptikov je logična rešitev ta, da režemo obveznosti ali plačila. Vendar problem je, da ste vi euroskeptiki, mi pa smo za Evropo, zato se z vami ne strinjamo. Mi predlagamo, da bi imeli večji proračun za več Evrope. Vi pa predlagate manjši proračun za manj Evrope. Problem je političen. O tem problemu bomo seveda razpravljali, našli bomo racionalno rešitev, vendar problem je naslednji. Strategija 2020 je strategija Evropskega sveta ne Evropskega parlamenta. Takrat smo v parlamentu zastavili vprašanje, koliko bo to stalo. Strategije 2020 namreč. Projekcije smo imeli in že takrat smo rekli, da denarja za to ne bo dovolj. Evropski svet pa je vseeno sprejel strategijo 2020. Zato se pojavljajo težave. Vse države članice proevropske antievropske, vse so sprejeli to strategijo. Sedaj pa je problem, kje je denar, kje so finančne sredstva za to, da izpolnimo svoje cilje. Ali želimo črtati cilje, želimo krčiti Evropsko unijo? Ne. Naš odgovor je ne. Vaš odgovor je da. Vendar. To ni tehnični problem, to je politični problem. N plus 3 smo imeli in to popolnoma namenoma problem smo preložili do leta 2021, 2022 in 2023. Upali smo, da bo nekdo to rešil. Ta razprava je zelo poglobljena in eh, ko govorimo o tehničnih rešitvah, ne smemo pozabiti, da govorimo o problemu večletnega finančnega okvira in o prihodnosti Evropske unije nasploh. Hvala. Hvala lepa. No, to so dobre novice. Prejšnji večletni finančni okviri so bili pripravljeni tako, da je obstajala določena razlika med odobritvami za plačila in odobritvami za obveznosti, kajti predpostavljalo se je, da določeni projekti pač ne bodo zaživeli in da jih zato ne bo treba plačati. Vendar dobre novice so, da se projekti dejansko izvajajo. Mislim, da bi se morali iz tega kaj naučiti. Bolj strogi bi morali biti in poskrbeti moramo, da bo tisto, kar je na voljo v proračunu, dejansko ustrezalo tudi realnemu stanju. Smo optimisti, drugače ne bi bili v politiki, seveda, ampak eh, Morda bi komisija lahko mm, kaj povedala v zvezi s tem, nas malce pomirila. Kako se bodo po vašem mnenju razvili ti projekti? Vsako leto se večajo neporavnane obveznosti in eh, zaradi tega naš ugled trpi. Lepo bi bilo, če bi izpolnili svoje obveznosti s gospod Korvino. Mentenela. Hvala lepa, da res je, prosil sem za besedo. Že prej, ampak eh, čisto možno je, da me niste videli. Veliko ljudi je prosilo za besedo. Kratek bom, kajti veliko smo že slišali. Hvala poročevalki za podrobno predstavitev prvega vtisa bi morda lahko domnevali, da je stališče sveta smiselno, razumno, zahtevajo reze in racionalizacijo proračuna, zato bi se morda komu zdelo logično, da je treba ruski proračun peljati v to smer. No, sveda, če si tesneje ogledamo predlog sveta, vidimo, da je v njem veliko neskladje. Linearni rezi so uvedeni brez kakršnih koli razlag, brez kakršnih koli presoj učinka teh rezov in uh, učinka na širši proračun. Mislim, da moramo biti strogi pri upravljanju z viri, ki jih imamo na voljo, po drugi strani pa se moramo v proračunu posvetiti prednostnim nalogam. Evropskega parlamenta v tem novem zakonodajnem obdobju. Nov predsednik eh, komisije bo imel svoje prednostne naloge, pa tudi države članice bodo imele svoje prednostne naloge. Zato moramo pozornost posvečati tistim področjem, ki so res pomembna, naprimer boj proti brezposobnosti, podpora MSP-jem, podpora industriji, potrebujemo tudi raziskave, to so povedali že drugi, Raziskave so, po mojem mnenju, dejansko osnova vsega skupaj. Brez raziskav ne bomo imeli rasti in uh, razvoja gospodarstva, kar zadeva krčenje plačil. Mislim, da je to zelo kratko vidno. Ta predlog je pravzaprav zelo slab kakor so povedali kolegi iz vrst socialistov. Ni znano, kakšen je učinek teh eh, neplačanih obveznosti v Evropi. Veliko podjetij propada vsako leto, v moje državi, v Italiji je to še posebej velik problem. Podjetja gredo v stečaj Ne zato, ker bi slabo delala ali ker bi imela slabe storitve, ne, preprosto zato, ker se jim ne plačajo računi. To je nespremljivo. To vrzel moramo zmanjšati. Gre za veliko vrzel med plačili in obveznostmi. Mislim, da je treba zagotoviti, da bo stališče sveta, komisije in parlamenta jasno. Poskrbeti moramo, da bodo vsi razumeli, kakšen vpliv ima to na gospodarstvo. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa komisija. Na kratko, lepo prosim, ker je naš dnevni red precej natrpan. Euh, Hvala lepa. Najprej nekaj splošnih pripombo v zvezi s tem, kar smo slišali, potem pa še rali oziroma neporavnane obveznosti. Prvič, povem vam lahko, da se komisija strinja z tem, da je svet sprejel zelo restriktiven pristop pri obravnavi osnutka proračuna za leto 2015. Prav tako pa se strinjamo z komentarji v zvezi s tem, da obstajajo protislovja med političnimi izjavami, ki smo jih slišali, in stališčem sveta. Teoretično bomo prednost dali tistim pobudam, ki vodijo v rast in rast nova delovna mesta v praksi in ob upoštevanju stališča sveta je jasno, da je razdelek 1a negativna prednostna naloga, zato se strinjamo z pomisleki, ki smo jih danes slišali. Druga pripomba je naslednja. Opozoriti želim na nekatere druge komentarje evropskih poslancev danes. Namreč, zagotoviti je treba ustrezna plačila za dane obveznosti. To so obveznosti, ki sta jih sprejela svet in parlament. Pogodba je jasna, pregledna. V členu 3.2.3 piše, da Evropski parlament, svet in komisija poskrbijo, da so na voljo ustrezna finančna sredstva, zato da Evropska unija izpolnjuje svoje pravne obveznosti v zvezi s tretjimi stranmi. Torej, obveznost v pogodbi je zapisana in Te tri institucije, ki sem jih omenila, jo morajo spoštovati. Zelo pomembno je povedati, da govorimo o preteklih obveznostih. To ni tehnična razprava. Gre za neravnovesje med plačili in obveznostmi, torej zmanjšamo obveznosti. Ne, to ni tehnična razprava, kajti prejšnja, pretekle obveznosti moramo poravnati in Če ne bomo zagotovili ustreznih finančnih sredstev, potem se politike ne bodo izvajale. Torej, tukaj govorimo o politični odločitvi, ki jo je treba sprejeti. Vprašanje je, ali bomo izvajali tiste politike, ki smo jih sprejeli, ali pa jih ne želimo izvajati. Ne gre za tehnično prilagoditev, ne gre za neko številčno vrzel. Tretjič, in eh, to izhaja iz mojih prejšnjih besed, namreč, Vsakeč, ko realistične marže ustvarimo v proračunu, potem proračun preprosto dopolnimo. Letos se je to izkazalo, lani je bilo še bolj dramatično. Torej, če ne bomo imeli ustreznih sredstev, potem bomo imeli osnutek dopolnitve proračuna in vsakeč, ko govorimo o osnutku dopolnitve proračuna, državljani to obravnavajo in čutijo kot dodatna sredstva. Mi pa smo že na začetku povedali, da ta sredstva potrebujemo zato, da izpolnimo obveznosti, ki so bile sprejete na politični ravni. Sedaj pa rali neporavnane obveznosti. Nekaj vprašanj je bilo postavljenih tukaj. Dve tretjini neporavnanih obveznosti so povezane z kohezijsko politiko in to so računi, ki se bodo odšteli od izvajanja programov v državah članicah. Težko je podrobno napovedati, kako bodo ti računi prihajali, kajti to je odvisno od izvajanja programov. Dejstvo, da so se neporovnane obveznosti povečale, je logično, kajti vedeti moramo, da se obveznosti povečujejo in so se povečevale do leta 2013. Mi pa že od začetka trdimo, da je to vrzel mogoče ustrezno obvladati, če se bo večletni finančni okvir izvajal tako, kot je treba in če bomo uporabili vse marže prožnosti, ki so na voljo v okviru večletnega finančnega okvira. Zato Evropska komisija trdi, da marž v zvezi z odobritvami za plačila ni treba uvajati. Zato smo predlagali proračun za leto 2015, ki uporablja 100 odstotkov marž za odobritve za plačila. Kar zadeva pilotne projekte, čisto na kratko povedati želim, da z veseljem uh, sodelujemo. Nekatere izjave so me presenetile v zvezi z stališčem komisije, s tem se sploh ne strinjam, zelo smo prijateljski s parlamentom, sodelujemo in poskrbeti želimo, da bomo dobro izvajali uredbo o financah. Izvajati želimo čim več projektov v okviru tega strogega proračuna, ki ga je predstavila poročevalka sama. In eh, še en primer, in sicer primer tega kakšna so neskladja v zvezi z odobritvami za plačila. Več vas je omenilo te velike, ta velika nasprotja v razdelku 1a. Naprimer, če si ogledamo stališče sveta, je jasen primer raziskave. Zmanjšali so postavke za zaključevanje projektov v okviru okvirnega programa 7. To pomeni, da se projekte ne bodo izpolnili, obresti za to pa se bodo potem plačevale v naslednjih proračunih. Če zadeve ogledamo uh, od blizu, potem lahko vidimo, da so težave tudi z prejšnjimi plačili in še en primer tega je razdelek 4, kaj ti potrebe glede na krize, ki se pojavljajo v soseščini Evrope, so vedno večje, po drugi strani pa so zmanjšali finančne sredstva, ki so na voljo v tem razdelku. To sta samo dve področji, kjer obstajajo velike razlike in velika neskladja. Hvala. Hvala lepa. Gospod eh, Ečerik je zaprosil za besedo. Izvolite. Ja, eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Moje poznavanje proračuna Evropske unije je še precej v povojih, ampak eh, določene vzorce vseeno vidim. Zdi se, da obstaja naslednja teorija. Trojka obišče revne. Te države se morajo zadolžiti, zadolžiti pri Evropski uniji, zato da se lahko rešijo dolga državljanov in ta dolg se potem vedno znova večje, veča. Proračun ima sedaj milijardo 400 milijonov evrov manj, kot smo prej imeli v večletnem finančnem okviru. Svet je črtal še 500 milijonov evrov v končnem proračunu, torej lahko vidimo, da gre skoraj za neo-kejnzijansko politiko. Mislim, da bi morali zagotoviti ustrezna plačila in obveznosti. Odobritve na teh področjih moramo uravnotežiti, ne smemo pa dopustiti, da bodo obveznosti manjše. Hvala. Merci. Alors, euh, ce débat a été riche. Hvala, to je bila zelo zanimiva razprava. V glavnem mislim, da je med nami velika stopnja strinjanja. Imamo problem dolga, ki raste in raste. Na nek način gre za skrit dolg, ki pa je vseeno v nasprotju z duhom pogodbe, kaj ti. Unija se ne bi smela zadolževati in zato bomo skupaj s svetom morali najti rešitev tega problema. Prav tako tudi ni vprašanja, ko gre za prihodnost. Države članice imajo tukaj svoje ideje, svoje osnutke in zaprosile so za pač takšno stopno odobritev obveznosti, kot so. Ne želijo visokih rezerv v večjem finančnem okviru, kako smo jih imeli prej. Že to je samo po sebi problematično, saj ne vemo, kaj se bo zgodilo v naslednjih sedmih letih. Če samo pomislimo na krhkost naših gospodarstev in evropskega gospodarstva, vemo, kako pomembno je, da smo na tekočem za gospodarsko situacijo, z nekaterimi problemi se bomo morali soočiti na mudoma. No, uh, upam, da bodo poročevalci razumeli sklepe iz naše razprave in da nas bojo ustrezno pripravili na prihodnje razprave z svetom in pa z komisijo. Gospa Gardia Zabal, prosim, da povzamete razpravo hvala lepa, hvala lepa, gospod predsednik, da ste mi izkazali to zaupanje. Prav gotovo tega dela ne bom opravila sama. Kot poročevalka bom skušala doseči dogovor oziroma kompromis v celotnem parlamentu. Res je, da se v glavnem vsi kolegi strinjajo vsaj z analizo problema, Ne strinjamo pa se vsi glede tega, kako se lotiti teh nastalih problemov. Gospod Albrecht, naprimer, je takšen, on prihaja iz proevropske skupine, no, evroskeptične skupine pa na ta problem pač gledajo drugače. proračun pač odraža politične ideje in politična stališča Evropske unije. In če za stališča vsaj proevropejcev menimo, da je Evropska unija dober, potreben projekt, potem je bolje imeti skupni proračun, kot pa to, da bi vsak imel svoj proračun. Na ta način se lahko lotimo problemu, na ta način eh, lahko okrepimo tista področja, ki ponujajo resnično evropsko dodano vrednost. Drugače proračun sploh ne bo dosegel svojega namena in če mislimo, da ni vreden nič, potem ga res lahko še kar naprej krčimo. Če pa smo resnično proevropejski in če želimo da bi naš proračun imel dodano vrednost, potem je logičen korak ta, da povišamo proračun. Ne samo uh, kar tako, ampak zato, da izboljšamo naše programe in da lahko izboljšamo izglede za Evropsko unijo, ter da lahko istočasno poskrbimo tudi za prihranke za države članice. Stališče je torej odvisno od našega odnosa do Evropske unije kot takšne. Če se lahko odzovem tudi na to, kar je povedala predstavnica komisije, ona je bila pri svojih stališčah zelo jasna. Ponudila je tudi nekaj ključnih podatkov za naše delo. Um, za našo razpravo z svetom je nujno to, da imamo na razpolago vse potrebne podatke veliko je bilo povedanega o spoštovanju naših zavez. Prav gotovo se vsi strinjamo glede tega, da moramo izpolniti naše zaveze. Ampak še vedno obstajata dve izjemi gre za programe, ki so že zaključeni in je bil izstavljen račun. To ni več zaveza, ampak je dejstvo. Plačati moramo za to, kar je že bilo opravljeno. Številni kolegi so povedali, da so se nekatere regije udeležile v regionalnih programih, morali so sami zastaviti svoj denar in tega denarja jim nihče ni povrnil, ker Evropska unija ni plačala svojih računov. No, tudi zaveze iz večletnega finančnega okvira moramo izpolnjevati. To se je izkazalo tudi v prejšnjem mandatu parlamenta. Morda nam uh, večletni finančni okvir ni všeč, ampak uh, za številne programe smo že opravili finančno načrtovanje in tudi to je treba spoštovati. Tako da bodo tisti, ki so vezani na to finančno načrtovanje, Eh, lahko spoštovali svoje zaveze. Se pravi, začeli smo že sklepati kompromise, plačati moramo naše račune. Pomislite na to, kaj se je zgodilo v prejšnjem mandatu. Imeli smo dva stolp, stolpca obveznosti in pa plačile in vsi so rekli, naj nas skrbijo samo plačila, čež da so ta bolj pomembna ampak mene pa zanimajo tudi eh, odobritve za prevzem obveznosti. Kot poslanci si moramo prizadevati za izboljšavo programov, ki, jih, eh, ki, izva, ki jih financiramo z evropskim proračunom. 20 odstotkov našega dela je posvečeno temu, da sploh eh, poskrbimo za mm, izplačilo plačil. Kot poročevalka bom skušala najti skupno stališče, ki ga bomo lahko podprli vsi. Eh, torej ko se bomo pogajali za svetom. Upam, da bom lahko za to stališče dobila kar najširšo podporo, tako da bodo pogajanja potekala gladko. V naslednjih eh, nekaj dnevih bom imela še več neformalnih srečanj, ogledala si bom predloge sprememb, ki jih bodo predložili specializirani odbori in politične skupine. Naslednji teden bomo imeli tudi sestane koordinatorjem, pa še več neuradnih sestankov z drugimi poročevalci, poročevalci v senci in drugimi predstavniki političnih skupin in prepričana sem, da nam bo uspelo pripraviti dobro skupno stališče za široko podporo. Hvala lepa, pravi predsednik, kolegi. Časa nam sicer zmanjkuje. Gospa Holmajer, prosim, da nam poveste nekaj še o drugih eh, oddelkih proračuna, torej prehajamo na naslednjo točko, no nimamo pa veliko časa za to. No, tolmači se strinjajo s tem, da bodo delali do 12. ure in 40 minut. In predstavljali bomo tudi, prisluhnili bomo tudi predstavniku, eh, ki bo govoril o, projektne, o projektnih obveznicah. Se pravi, če vas zanima vprašanje, kako okrepiti investicije in s tem rast. Gospod Holmajer. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Uh, Ko gre za Evropski parlament, sem lahko kratka, šele čez eh, dva tedna bomo dobili pismo o predlogu spremembe, tako da bom takrat smiselno se pogajati oziroma pogovarjati o proračuna za Evropski parlament, ne pa danes, ko vseh potrebnih podatkov spoh še nimamo. Potem drugič, proračun komisije. Eh, to je povezano tudi z proračunom za preostale oddelke. Imamo dva posebna problema, dva ločena problema. tukaj, nim, tukaj gre za problem Evropskega sodišča. Sodišče je dobilo drugega generalnega pravobranilca, ampak črt, eh, postavke, ki so bile predvidene za delo le tega, so bile črtane, pa tega spoh ni, um, ni zahteval svet. Eh, poleg tega pa je svet Eh, spregledal dejstvo, da je osebje, da so mesta za osebe v Evropskem sodišču skoraj v 90 odstotkih um, zasedene. In, um, Zu Ärger führt. Und zwar Ärger der Gestalt, der uns haushaltsmäßig hebt. Eh, to bo lahko proračunsko zelo vplivalo na nas. Sedaj imamo prvo tožbo podjetja, gre za 13 milijonsko škodo, eh, zato ker pritožba na sodišču preprosto ni bila um, obravnavana. Čakamo še na tri druge tožbe z še večjim obsegom, gre za milijardne tožbe. Eh, sedaj je namreč na sodišču 48-mesečna čakalna doba, da se pritožbe sploh začne obravnavati. Torej, Evropsko sodišče se ne more dogovoriti o tem, iz katerih držav naj pride devet sodnikov če uh, vstopajo nove države, potem ne moremo upoštevati vseh 28 eh, držav in na sodišču se preprosto ne morejo dogovoriti, iz katerih držav naj pridajo potrebni sodniki. Torej, strinjajo se glede tega, da sodnike potrebujo, ne morejo pa se dogovoriti o tem, odkot naj ti sodniki prihajajo. To je velika farsa in vodi tudi do pomembnih posledic za naš proračun. Zato odbor naprošam naj počakamo na Naj počakamo z predlogi komisije in sveta za Evropsko sodišče. Dokler ne bo ta problem rešen, sicer bo to imelo velike posledice za evropski proračun. Če bodo podjetja dobila pri teh obtožbah, potem bodo tožili tudi, tudi nas in bomo tudi mi morali plačevati uh, to očkodnino, v, vključno z obrestmi. Če pa ne bodo dobile teh obtožb, bomo pa prav tako morali plačati za te tožbe. Uh, V obeh primerjih torej izgubimo in zato spoh nimam nobenega razumevanja za, za ravnanje sveta in pa komisije. Tega ne razumem. Uh, ustrezno v ustreznih časovnih rokih moramo obravnavati vse pritožbe, tako ko gre za uh, finančna področja, kako tudi m, ko gre za gospodarska področja. Uh, pripravila bom eh, predloge sprememb, v katerih bom izrazila podporo Evropskemu sodišču. Mm, zagotoviti moramo vsaj minimum za to, da bo lahko sodišče normalno delovalo. Drugič, Evropska služba za zunanje delovanje. Tudi to je zelo zanimivo poglavje. Včasih imam občutek, da si svet pravzaprav želi, da te službe sploh ne bi imeli ne razumem, zakaj je najprej svet privolil v e SZT, zakaj se svet eh, pobrigal tudi za IKT eh, tehnologijo in tako naprej. Potem naslednjič so se odločili, naslednjič to so se odločili, da bodo to prepustili v odgovornosti Evropske službe za zunanje delovanje. Um, dobili so zelo zastarelo opremo. Um, in na YouTubu lahko spremljate, kako je naprimer Eštonova se pogovarjala z latvijskim zunanjim ministrom, lahko uh, torej oprema je tako zastarela, da lahko prislu, eh, prisluškujete vsakemu pogovoru, ki ga je imela visoka predstavnica s komod zunanjih predstavnikov. Torej, oprema je tako zastarela, da jo lahko um, zruši vsak povprečni heker. Tako kot da bi imeli varnostni program iz leta 1989. Če bi to imeli v Evropskem parlamentu, bi lahko vsi brali o tem, kaj počnejo evropski poslanci, kaj počne uh, Evropska komisija. Če želimo takšen varnostni standard za Evropsko službo za zonanje delovanje, potem res lahko kar krčimo sredstva za to službo. Dobro, res je, da sem tukaj nekoliko sarkastična. Včasih se mi namreč zdi, da delam v vrtcu. To so stvari, ki jih resnično ni težko razumeti, niso tako zelo zapletene ali težke. In pravzaprav uh, je zdrav človeški razum dovolj za to, da bi to razumeli. No, uh, tukaj sem pozorila na dva glavna problema, ko gre za odbor, za zuna, uh, za odbor regij in pa ko gre za uh, ekosok, bomo ustrezno priredili te postavke, njihove službe smo povezali z našimi in s tem smo pravzaprav dosegli večji, večjo učinkovitost za proračun. O tem bomo razpravljali čez dva tedna, sicer pa nimam razen teh splošnih pripomb v tem trenutku nič kaj da dodati. Euh, Hvala lepa, gospa Holmajer. No, težko bomo sedaj o tem razpravljali, kaj ti čaka na še točka o projektnih obveznicah. Vseeno, ko me zanima, če želi kdo kaj nujnega povedati v zvezi s tem. Zahvaljujem se gospe Holmajer, da je opozorila na težave Evropskega sodišča. V Evropski uniji imamo enotni trg, ki seveda zahteva pravično konkurenčnost in če traja 48 mesecev, eh, da se začnejo obravnavati pritožbe, potem lahko to privede do zelo velikih težav. Lahko bi pravzaprav eh, dali karkoli na enotni trg, trg ne bi potem deloval dobro in to lahko vpliva mm, v negativnem smislu na rast. To pa je zelo resen problem. Globe, ki so bile zdaj izrečene, ne pridajo do proračuna. Mm, seveda, gospa Holmajer, če želite na kakršen koli način tukaj prisiliti komisijo in svet v ukrepanje, vas bomo pri tem podpirali. Mislim, da se želi odzvati predstavnica komisije. Torej ni. Če 8 tednov moramo čakati na obravnavo pritož, potem prav gotovo enotni trg ne uh, deluje dobro predstavnica komisije, jaz strinjam se z vami, ko gre za zamude pred Evropskim sodiščem. Samo na kratko bi želela pojasniti, da pristop Evropske komisije ni ta, da bi kaznovali ali nižali sredstva za SZD ali za Evropsko sodišče. Ravno nasprotno, upoštevali smo povečanje števila generalnih pravobranilcev v Evropskem sodišču smo pa uh, celotno gledano v vseh institucijah uh, skušali uvesti pravilo zmanjšanja števila osebja za pet odstotkov. To velja za vse institucije. Komisija je tukaj bila za zgled. Mi smo bistveno znižali naše človeške vire in administrativne izdatke in skušali smo biti, kar se da dosledni, ko gre tudi za druge institucije. Pravzaprav ste omenili dve instituciji, ki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 Res je, vsak bi tukaj moral postopati v isti smeri, sicer bi lahko to privedlo do absurdnih situacij. Kot politiki moramo seveda skrbeti za red, ko spa Holmajer. Vaše uvodne besede so hkrati bile tudi povzetek uh, te točke, sedaj pa predlagam, da se posvetimo vprašanju projektnih obveznic. Goran Farn, ki je prej bil poročevalec o tej temi, več ni poslanec v Evropskem parlamentu, zato dajem besedo predstavnikom eh, predstavniku Đorđu Kasoniju, ki je vodja pristojne enote v Evropski komisiji. Gospod Deđenet je pa je um, direktor direktorata za posebne investicije in projekte. Izvolite besede. Hvala lepa, hvala lepa, da ste povabili komisijo in pa EB za predstavitev šestmesečnega poročila o projektnih obveznicah. Mislim, da nimamo veliko časa, skušal bom biti kar se da kratek. Naj povzamem splošno politično ozadje, kje smo danes v Evropi, ko gre za projektne obveznice. Unija si je zelo prizadevala pri odpravljanju finančne razdrobljenosti, želeli smo izboljšati finančne kanale, eh, njihov pretok v realno gospodarstvo, eh, začeli smo delo v zvezi z eh, bančno unijo in z drugimi ukrepi na notranjem trgu. Ampak veliko več je treba še storiti. Marca leta 2014 eh, smo sprejeli poročilo o dolgoročnem financiranju ehm, skupaj z predvidenimi ukrepi. Sedaj se zdi, da smo bili zelo aktivni na strani dobave, na strani popraševanja, pa je treba še veliko narediti. V tem kontekstu je kandidat predsednika komisije govoril o naložbenih načrtih v znesku 3 milijard. Komisija se sedaj ukvarja za tem vprašanjem. Na podoben način obstaja poziv k večjim naložbam v okviru skupin G20 in pa OECD. Komisija tukaj aktivno sodeluje v številnih delovnih skupinah. Tukaj se v glavnem osredotočajo na vzpostavitev ustreznega okvira investicij v dveh glavnih sektorjih, kjer eh, trg ne deluje dobro. Gre za majhna srednja velika podjetja in pa infrastrukture. No, danes uh, se osredotočamo na projektne obveznice, ki imajo v glavnem upraviti z infrastrukturo. Ker gre za novo sestavo parlamenta, naj vas uh, spomnim na to, zakaj smo sploh uvedli projektne obveznice. V Evropi smo soočeni z velikimi potrebami po investicijah v infrastrukturo. Uh, Eh, torej gre za sektore, ki so povezane z eh, Evropo, z, eh, za ustanovo za povezovanje Evrope. Seveda so proračuni držav članic omejeni in zato bi morali mobilizirati tudi zasebni sektor za investicije v te infrastrukture. V tem kontekstu so bile uh, julija leta 2012 uvedene projektne obveznice tudi za, za podporo Evropskega parlamenta, s tem smo začeli na koncu leta 2012. Sedaj smo že podpisali nekaj pogodb v letu 2013, no komisija je potem o tem spet poročala leta 2014 in imeli smo umestno notranjo revizijo, ki je bila pripravljena pred poletjem in je na voljo na naši spletni strani. Eh, vsako leto bomo poročali o projektnih obveznicah in o drugih finančnih inštrumentih. O tem bomo poročali parlamentu v podrobnem poročilu, ki smo ga končali ravno ta teden. Povdariti moram, da je, idej, da je glavna ideja za projektnimi obveznicami podpora naložbam v, v infrastrukture, Eh, to je treba vključiti zavarovalnice, pokojninske sklade in druge institucije. ko gre za dolgoročno premoženje, za zavarovalnice, pokojninske sklade, je res, da so ti investitorji vedno bolj, da kažejo vedno večje zanimanje za to vrstne pobude, kot so projektne obveznice. Trenutno smo že zaključili pet transakcij v pobudi eh, za projektne obveznice. Proračun je 230 milijonov evrov za projekte, ki morajo biti uh, odobrejeni do leta 2014 in, uh, do leta, uh, in podpisani do leta 2016. ko gre za naslednji dve leti programskega obdobja ustanove za povezovanje Evrope. No, to obdobje smo podaljšali za dve leti, leta 2015 pa bomo pripravili oceno, v kateri se bomo odločili o nadaljevanju eh, pač posameznih pobud ali eh, njihovem zaključku. Eh, moj kolega bo več povedal o projektih, ki jih podpiramo za to pobudo trenutno pa naj povem, da imamo močen vzvod v evropskem proračunu. Torej, poleg teh 230 milijonih so tukaj, mm, so tukaj predvidena še druga sredstva. Že 230 milijonov predstavlja velik vzvod. Uh, Eh, gre za popolnoma novo uporabo projektnih obveznic. Njihova uporaba je omejena na to, da damo zunanjim investitorjem dodatno um, zagotovilo za njihove institucije, institucije. Torej gre za kreditno za posojilo vsaj v prvem delu naložb torej ne pokrivamo 100 uh, eh, odstotkov izpostavitve, ampak približno 30 odstotkov. Uh, Prav tako moramo vedeti, da zasebne investicije v infrastrukturo, v infrastrukturo od leta 2007 upadajo. Za polovico so upadle med leti 2007 in 2013. Torej, približno 17 milijonov uh, javno-zasebnih partnerstev imamo sedaj v Evropi. Se pravi, tudi takšna partnerstva um, upadajo. Ampak od leta 2013 tukaj beležimo večjo aktivnost in pa večjo uporabo projektnih obveznic na tem področju. Eh, bančne bilance so seveda uh, pod obremenitvami, trenutni stresni testi k temu dodajajo še dodatne obremenitve. Ampak dobro je, da so banke, pripravl torej banke so pripravljene postop, eh, posojati bolj um, v kratkoročnih rokih, zato moramo v te projekte, za te projekte pritegniti tudi druge investitorje. Problem je v tem, da še vedno obstaja majhno popraševanje, projekti niso zreli, niso pripravljeni in samo nekaj jih je doseglo. Trg na trgu pa je seveda konkurenčno zelo velika. Zato želimo, da bi se EIB osredotočila na tiste projekte, kjer je potrebno posojilo za to, da lahko projekt pride na trg. Za ustrezno ceno za tisto javno ustanovo, ki je zagnala ta projekt. No, tukaj lahko vidite nekaj posnetkov, ki jih imate v vaših dosejih, zato o tem ne bom podrobno govoril. Želel bi povzeti dosedani napredek. Štiri transakcije z eh, podporo iz evropskega proračuna, pripravili smo zunanjo oceno in tudi zunani deležniki menijo, da pobuda o projektnih obveznicah pomaga k eh, okrepitvi trga. Torej pomaga dejstvo, da EEB podpira določene inštrumente, s tem dajemo trgu večjo kredibilnost. upam, da nam bo uspelo doseči cilj 5 do 7 eh, projekt, eh, projektov za projektne obveznice v pilotni fazi. Še vedno pa nas čaka veliko izzivov, potrebno je zagotoviti um, večjo preglednost. Nekateri projekti so v Evropi zelo stabilni, zelo predvidljivi, investitorji vanje zaupajo, po drugi strani pa obstajajo tudi projekti, ki nekako porajajo veliko negotovosti in zato je težko za nje pridobiti investitorje. Tudi, ko gre za javne razpise, morajo države članice poskrbeti za večjo za vplivost v projektne obveznosti. Prav tako pa moramo obseg projektnih obveznic um, obseg projektnih obvezn, obveznic povečati tudi na novejše države in pa na novejše projekte. Na to se bomo osredotočili v naslednjih letih. Kar se tiče ustanove za povezovanje Evrope, tukaj bomo lahko nadaljevali pobudo za projektne obveznice skupaj z drugimi schemami za podbudo, za podporo jamstev, za pomoč v investicije v razne infrastrukture, infrast, energetsko infrastrukturo, mm, infrastrukturo telekomunikacij, cestno infrastrukturo in tako naprej. Eh, za temi pobudami bomo lahko projekte v okviru ustanove za povezovanje eh, Evrope bolj pospešili. Govorili smo tudi o proračunu. Sedaj bom dal besedo še nekaj. Niku Džene tukaj bo povedal več o projektih. Hvala lepa. Sedaj pa nekaj posodobite o projektu proje, projektnih obveznic. Verjetno vas veliko prvič sliši kaj o tem, ampak čisto na kratko. Kakor smo slišali, je to skupni program EIB-EU v okviru tega Evropska investicijska banka zagotavlja subordinirano financiranje za projekte, namen pa je, da bi izboljšali bonitetne ocene instrumentov, ki jih izdajo podjetja. Namen tega je, da bi spodbujali neposredno financiranje strani kapitalskih trgov, naprimer zavarovalnice, pokojninski skladi in tako naprej. Zagotovili bi finančna sredstva za ključno infrastrukturo na področju TNT, energija in telekomunikacije. Zadnjič, ko smo se oglasili pri vas, je bilo to približno šest mesecev nazaj. Takrat sem vam povedal, da bomo podpisali drugi projekt, ki bo v tem skupnem portfelju. Šlo je za avtocesto A11 v Belgiji. Rekl sem, da se bom čez šest mesecev upam, da vrnil z vsaj dvema transakcijama, eno v sektorju prometa in eno v novem sektorju in sicer sektor širokopasovnega dostopa do interneta. Kmalo bom spregovoril o tem v podrobnosti. Torej, tisti, ki vas eh, zanima nekaj več o tem, kako instrumenti delujejo z mehanskega vidika, bom seveda o tem lahko govoril povedal več, na voljo je tudi kratka publikacija vam in vašim svetovalcem. Mehanika vsega skupaj je tam razložena nekoliko bolj natančno. Sedaj pa projekti, ki predstavljajo skupni portfelj med banko in Evropsko unijo. Prva transakcija, tako imenovan eh, projektor eh, oziroma projekt operaterjev na morju, povezuje večje veterne farme v Združenem kraljestvu z kopnem. To je prvi projekt, ki je te narave v portfelju. Sklenili pa smo ga s pomočjo približno 45 milijona kreditov in eh, subordiniranega dolga. Zato je projekt dobil bonitetno oceno A minus in če projekt ne bi dobil takšne podpore, bi bila ocena mnogo nižja. Zaradi tega je bilo trikrat več prijavljenih na obveznice, kot je bilo obveznic na voljo in 325 e, baznih točk nad osnovo smo dosegli kot končni rezultat. To je zelo dobro. Druga transakcija, ki je bila zelo pričakovana, je bila transakcija A11. Gre za prvi projekt TNT na področju Greenfield. Marca letos je bil ta projekt sprejet. 115 milijonov evrov smo zagotovili in obveznice so bile prodane v višini 578 milijonov evrov. Projekt vključuje več inovativnih podrobnosti in sicer Ulagatelji bodo finančna sredstva vlagali postopoma. To je zelo nenavadno na tem področju, ampak za nas je to zelo pomembno. Letos poleti smo podpisali prvega od projektov na področju širokoposobnega dostopa do interneta. Šlo je za Axione v Franciji. Podpis te transakcije je vodil v celotno izkoriščenje 24 milijonov evrov, ki so bili na voljo v okviru proračuna za telekomunikacije v precefu. Prvič je bilo financiranje kapitalskih trgov uporabljeno za širokopasovni dostop do interneta. Finančno smo dosegli zelo dober rezultat. Subordinirani dolg je znašal 38 milijonov in obveznice so bile izdane v vrednosti skoraj 190 milijonov evrov. Enajstletno je obdobje uračanja in zasebni sektor je sicer sprejel nekaj tveganja, ampak eh, vse kako je to za njih zelo zanimivo. Cena tega projekta je bila mnogo bolj konkurenčna, kot eh, bi bila, če te transakcije ne bi podprli na način, ki ga predstavljam sedaj. Sedaj pa še zadnji projekt. Konec avgusta smo podpisali projekt A7 v Nemčiji, gre za avtocesto, zelo velik eh, učinek vzvoda. Zagotovili smo 68 oziroma 86 milijonov evrov in potem smo iz tega uspeli dobiti skoraj 104, 430 milijonov evrov Na voljo so bile tudi druge oblike financiranja, pa vseeno smo dosegli zelo dober rezultat. Mislim, da je ta pobuda zelo koristna, kar se kaže tudi v praksi. Mislim, da imamo enake težave. Dobro, kakorkoli že, cevovod oziroma načrti do konca leta pričakujemo da bomo do konca leta 2014 podpisali še tri projekte in sicer v Italiji, na Irskem in v Franciji. V Italiji in na Irskem bosta to prva projekta, v Franciji pa drug projekt na področju prometa. Preostanek pilotne faze bo iztekel do konca leta 2016. In projekte mora potrditi uprava Evropske investicijske banke do letos, konec leta, do leta 2016 pa se projekti morajo izvesti. Časovnica je torej 260 milijonov morebitnega potencijalnega subordiniranega dolga in to bi lahko vodilo do 1,3 milijarde do 1,7 milijarde evrov izdanih obveznic. Skupni stroški projekta bi bili nekoliko večji, razlika pa seveda kapitalski uložek. Takšni so obeti za bližnjo prihodnost. Just let me, me na koncu še nekaj besed o učinku te pobude. Trg je pokazal zelo veliko zanimanja za to pobudo projektnih obveznic. Gre za način financiranja nove infrastrukture v Evropi. Ta pobuda prav gotovo spodbuja financiranje kapitalskih trgov, združujemo novo obliko zagotavljanja financ, širimo možnosti financiranja onkraj samo bank, tudi kapitalski trgi, zavarovalnice in pokojninske sklade lahko sodelujejo pri neposrednem financiranju ključne evropske infrastrukture. Povratne informacije so zelo dobre, tudi kar zadeva dodano vrednost, ki jo krepitev prinaša, seveda pa je tudi vloga Evropske investicijske banke tukaj zelo pomembna. Še nekaj sklepnih besed. Trg je zelo zainteresiran za to in kakor ste slišali, prečakujemo, da bomo dosegli cilj 5 do 7 projektov za pilotno fazo. Projekti so geografsko in sektorsko raznoliki, učinek spodbujanja je jasen in eh, tudi povratne informacije partnerjev in vlagateljev so zelo pozitivne. Storiti bi morali še več na strani javnega sektorja. Časovnica je relativno neobremenjena in včasih je treba kje kaj spremeniti, zato da bodo projekti bolj prijazni do obveznic. To sporočilo je sporočilo, ki ga ljudje sedaj razumejo in eh, mislim, da smo lahko zadovoljni, vendar previdni. Čez šest mesecev pa se bomo spet oglasili. To je vse. Hvala. Merci, messieurs, pour cette présentation extrêmement. Ah, hvala za to zelo jasno predstavitev. In Eh, to je zelo dobro še enkrat ponazorila učinek vzvoda teh obveznic. Kako pa se bo to odražalo v proračunu? Obstaja garancija, ki jo daje Evropska unija v prvih letih, to poteka zelo dobro, če ne bi bilo tako, da bi nek eh, investitor Eh, ne mogel vrniti eh, tega denarja, kaj bi to pomenilo, kakšne posledice bi to imelo za evropski proračun, no, če smem neposredno odgovoriti na to. Ta denar, ki je na voljo, je kapitalski prispevek iz proračuna Evropske unije, Evropske investicijske banki in to je kot prvi izgubljeni kos v portfelju transakcije to kritje prve izgube v portfelju strani proračuna Evropski investicijski banki omogoča, da na širši ravni zagotavlja subordinirani dolg. Odnos je med projekti in Evropsko investicijsko banko. Če pride do zamud pri plačilih, lahko rečem, da so bila finančna sredstva vedno zagotovljena v obliki jamstva. Če se pojavi zahtevek, se zahtevek naslovi na EIB in EIB mora to iz vlastnih sredstev poravnati. EIB to lahko stori na širši ravni, zato ker, če si ogledamo vse projekte skupaj, je prvih 230 milijonov evrov dejansko kritih iz proračuna Evropske unije. Gre za 230 milijonov evrov, to je največ, kar je mogoče zahtevati od projekta. Vse izgube preko tega krije EIB. Ker je to tržni instrument, se jamstvo ustrezno oceni in proračun dobi potem nekaj nazaj zaradi tveganja, ki ga prevzema v obliki financiranja teh projektov. V najboljšem primeru se ne izkoristi nič od teh 230 milijonih evrov, celo nekaj se dobi nazaj, v najslabšem primeru pa izgubi proračun 230 milijonov evrov, ampak vse, kar je preko tega, pa krije EIB. Mislim, da je to jasno, v dokumentu je pa vse skupaj še bolj natančno zapisano. Hvala nous avons quelques minutes pour prendre des, des questions impératives. Ob 12. Eh, uri in 40 minut moramo končati svoje delo. So še kakšno vprašanje? Očitno vprašanj ni več. S tem lahko to sejo zaključimo. očitno je bilo vse zelo jasno povedano in iz tega je razviden tudi potencial in učinek vzvoda projektnih obveznic. In to je morda možnost za financiranje 300 milijard, tako kot je to omenil že gospod Juncker v svojem sporočilu pred nekaj minutami. No, imeli bomo še priliko, da o tem razpravljamo in o tem, kakšne bo učinke bo to imelo na proračun. Gospod Depre, ste to razumeli? Vaše poročilo bo na vrsti danes popovdan. Gospod Depre, Samo enostavno vprašanje, gospod predsedujoči. Zelo dobro se še spominjam tega. da sem ka osnutku 234 glede korekcije že julija nekaj povedal, bil sem tudi dokaj jasen, razložil sem, zakaj gre, uh, razložil sem, kakšna je sprejeta politična strategija in to je bilo potem tudi sprejeto. Še naprej sem na voljo, vendar pa ni nikakršnih novih informacij, zato pravzaprav lahko potrdim eh, samo to, kar sem obširno povedal že na julijskem sestanku. Torej, um, še naslednje. E, nekateri izhajajo iz tega, da naj bi presežek iz leta 2013 e, tekel nazaj državam članicam. Vendar pa je to absolutno fiktivno, kajti leta 2013 je komisija bistveno povečala eh, nivo eh, zapadlih plačil. To ni nikakršen presežek. Če bi komisija ravnala skrbno, bi ta presežek izkoristila za to, da bi plačala še odprta plačila. Absolutno se strinjam z vami. Pravna besedila komisije vsako leto silijo v to, da predloži specifičen dokument o presežkih preteklega leta. Želim samo zagotoviti, eh, da države članice eh, tega ne izkoristijo za pretvezo, eh, da bi se jim nazaj nakazalo presežek iz leta 2013. Strategija, ki je bila sprejeta, se stoji pravzaprav v tem, da se predlog za e, korekcijo 2, 3 in 4 združi in e, da se oblikuje nek predlog, ki bo tudi izvedljiv. Pravzaprav je smiselno, da se presežek enega leta vsega, avtomatično prenese na naslednje leto in da ne deluje kot um, oskrba sredstev za posamezne države članice. Sprašujem se, ali je to tudi tako določeno v uredbi za večletni finančni okvir. Kaj ti tu gre za prenos iz enega leta na drugo leto in zneski so določeni. Moje vprašanje je, ali obstaja kakršnakoli možnost, da se to jasno zapiše in določi ali ne, da eh, se ti presežki lahko kot prihodki uporabijo v naslednjem letu.